predstaviti delegacijo Južnokorejskega parlamenta, Vike Ongle, je predsedoči, zasedli so mesta na uradnem delu tribun. Južna Koreja je strateški prednostni partner Evropske unije, zelo veliko skupnih vrednot imamo in skupaj smo pred velikimi mednarodnimi izzivi. naj spomnim na vse obsegajoč prostotrovinski sporozum, ki je stopil veljavo julija 2011 in to je bil sporozum, ki ga je moral potrditi tudi Evropski parlament na podlagi novih predpisov za ta tip pogodb. Naše prijatelje prisrčno pozdravljam v Evropskem parlamentu danes zvečer bomo v čast korejske delegacije imeli tudi svečano večerjo, tam bom sodeloval in imeli bomo možnost izmenjati si mnenja o razmerah v vaši državi na korejskem polotoku. Šlo pa bo tudi za perspektivo, ki jo Južna Koreja ima v Evropske uniji in Evropskem parlamentu, glede na izzive, ki izhajajo iz parlamentarnih volitev tukaj maja. Prisrčno dobrodošli. Tako, sedaj pa prva točka na popodanskem delu zasedanja. Me, me señalan que hay una cuestión de orden, no sé de parte de qué colega. Postopkovno vprašanje, ne vem, kdo ga želi zastaviti. Sem, so mi potrebno nekaj sporočili. Prosim. Hvala, gospod Torej se upravičujem, da prosim za besedo s tako banalno zadevo, ampak pri meni nobena naprava ne deluje, nobenega tolmačenja ne slišim in bi bila bi zelo hvaležna, če mi lahko pošljete tehnika, ker špansko žal ne razumem. Le bomo samo mandar un, un, eh, un inženiru. Hvala lepa, da poslali vam bomo tehnika tako da boste lahko sledili zasedanju in ne boste zamudili razprave. Dejal sem že, prva točka, danes popolno na dnevnem redu, je.